Eh, od 15 do 20 in potem še nočna seja od 21 do, do 23 ure. Dnevni red je objavljen in dostop na spletni strani Evropskega parlamenta. Želim vam lepo pot do